bo na voljo na eh, naslednjem zasedanju. Na voljo bodo tudi eh, vsa poročila, ki so bila sprejeta tekom plenarnega zasedanja danes. S tem prekinjam plenarno zasedanje.